Good afternoon, uh, dear colleagues from Pozdravljeni kolegice in kolegi iz odborov Libe in Ekon. Pozdravljeni na skupno zasedanju odborov Ekon in Libe. Kakor veste, se je konferenca predsednikov odločila, da oba dosega, ki jih obravnavamo danes, to je preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter podatke, ki spremljajo prenosu sredstev, obravnavali v skladu z 51. členom. To pomeni, da oba odbora sodelujeta na vseh stopnjah. In z velikim veseljem bom pozdravila tukaj so predsednico, gospod Astrid Luling. Hvala lepa tukaj sem, ampak nisem predsednica odbora Ekon, niti podpredsednica, ampak vsi so izginili in zato je morala najstarejša poslanka prevzeti njihovo nalogo. Ampak govorila bom francosko. Vesela sem, da lahko spregovorim v francoščini tukaj pred vami in da lahko govorimo o tako zanimivi tematiki. O, preprečevanju zlorabe finančnih sredstev v smislu preprečevanja financiranja terorizma in s tem želim seveda tudi čestitati obema, čeprav so v bistvu štirje poročevalcema oziroma poročevalcem in takoj lahko predam besedo kar poročevalcu Karežu ima na voljo pet minut in eh, mislim, da so mi rekli, da je hotel imeti eh, na voljo 47 minut, ampak smo rekli, da ne gre. Hvala, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, mislim, da se vsi strinjamo z tem, da je cilj direktive nekaj, kar lahko podpremo vsi. Zakonodajo moramo zaostriti. Pranje denarja in uh, davčna utaja sta kazenska elementa, ki jih moramo zatreti. To moramo potisniti čim dlje stran od običajnega poslovanja. Povedati sem želel, da je ta dosej za me zelo zanimiv. Gospa Sargentini se bo prav gotovo strinjala. Zanimivo se nam je zdelo pripraviti poročilo iz dveh različnih odborov in dveh različnih političnih skupin. Vsi se spomnimo, da imajo včasih člani različnih političnih skupin različna mnenja o tem, kaj je pomembno in kaj bi morali podariti. Veliko časa porabimo za to. delo je bilo zelo zanimivo. Upam, da bomo prihranili nekaj časa kasneje, zato ker smo veliko razprav upravili že vnaprej. In um, pri nekaterih vprašanjih smo našli dobre kompromise. Štiri stvari sem želel uh, omeniti in soporočevalka bo verjetno povedala več o tem. Uvedli smo nekaj novega To so informacije o dejanskih lastnikih. Pri boju proti pranju denarja v Evropi je zelo pomembno, da imamo register družb in informacije o dejanskem lasništvu. V Latviji imamo sedaj registr, ki je na voljo javnosti, o lasništvih vseh podjetij. Ampak potem bomo videli, da Janez Novak uh, ima v lasti 49 odstotkov, ne do drug pa 51, ampak potem ne bomo mogli vedeti, vedeti nikoli, kdo ima v lasti 51 odstotkov, zato ker država nima teh podatkov na voljo ali pa so na voljo v kateri drugi državi članici. Zamisel je, da bi te registre povezali. Zato, da bi davčni organi, policija in drugi, pa tudi banke, lahko videli, kdo je dejanski lasnik podjetij. Zato, da bi poskrbeli, da transakcije potekajo v skladu z zakonodajo in da se dejansko davki plačujejo tam, kjer je treba. Razprava zaenkrat ni tekla v smeri, ali bi tak register morali imeti, ampak o ravni preglednosti. Raven preglednosti, ki se zdi meni smiselna, je, da imajo podjetja dostop do tega, države članice pa se potem odločijo, ali bo to bolj ali manj dostopno javnosti. Ampak pri primeru davčne utaje se lahko pojavijo težave, če bo vse skupaj popolnoma javno, lahko to postane spektakel in to ni dobro, kajti s tem bi nenamenoma lahko povečali kazniva dejanja, zato ker bi ljudje lažje ciljno izbirali morebitne žrtve. Politično izpostavljeni ljudje so druga točka, ki, želimo, ki jo želimo meniti. Predvidevali smo, da bi države članice predložile seznam ljudi, seznam politično izpostavljenih ljudi, ampak komisija bi bila koordinator tukaj komisija ima nekaj pomislekov v zvezi s tem, vendar mislim, da je najbolje na tak način koordinirati enoten seznam. In tretja točka, ocena tveganja. Zelo pomembno se je boriti proti pranju denarja. Upoštevati moramo tveganja, ne gre samo za kljukanje pol ampak moramo reševati probleme, ki jih države članice dobro poznajo. Komisija mora nadzirati nadnacionalno raven, torej evropsko raven. In še četrta točka, varstvo podatkov. O tem smo prav tako že govorili. Oba soporočevalca sva govorila o tem. Zakonodaja mora zagotoviti neke vrste gotovosti za poslovno skupnost. Naš cilj je, da se borimo proti kriminalu. Varstvo podatkov je zajeto v drugih direktivah, gre za izvedeni izdelek ali posledico drugih direktiv. Veliko se omenjajo obstoječe direktive, to pomeni, da trenutna direktiva ne bi oslabila varstvo podatkov, ampak Mislim, da prav tako ne bi smeli pomagati kriminalcem pri tem, da se izogibajo zakonu. Naš pristop je v splošnem precej uravnotežen in uh, upam, da se vsi strinjamo s splošnim pristopom. Nekaj razprave je mogoče v zvezi s tem, kako odprt ali zaprt bi lahko sistem za zagotavljanje teh informacij bil, ampak. Uh, Mislim, da ne sme biti dvoma, da so takšni registri potrebni, registri dejanskih lasnikov. Govoril sem verjetno predolgo, se opravičujem. Upam, da boste upoštevali to, kar sem povedal z veseljem, pa bom prisluhnil drugim. Hvala. Uh, uh, Hvala lepa, gospod Karin. Sedaj pa gospod Argentini. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Govorila bom kar nizozemsko. Danes je že moj kolega in soporočevalec, gospod Karenš, povdaril nekaj pomembnih zadev, ki izhajajo iz poročila. Nekaj jih lahko ponovim in poglobim z mojega vidika. Prvo je vprašanje registra dejanskih lastnikov, o katerem je ravno kar govoril. E, nimamo v bistvu še celotnega predloga komisije. Komisija predlaga, da bi morala podjetja sama, torej subjekti v tem smislu sami vedeti, kdo so njihovi lastniki oziroma delničari. No, nam se zdi ta formulacija nezadostna. in eh, zaradi tega mislimo, da bi bilo bolje, da bi imeli tak registr, ker bi bilo to za javnost bolj dostopno, mislim, da bi bilo dostopne za pooblaščene. In pomembno je tudi, da uporabljamo vse, kar nam je na voljo v civilni družbi, da pridemo do dna tem zadevam. E, tako da damo tudi podjetjem možnost na nek način, da sama razčistijo te zadeve in eh, če nam bo uspelo to doseči, potem bomo imeli tudi eh, bolj razločne razmejitve med tem, kaj je zasebno in intimno in kaj mora biti dostopno javno oziroma pooblaščenim uh, organom. Uh, tudi gospod Kofi Aranik, danji se, generalni sekretar Združenih narodov, je o tem povedal svoje mnenje, ki je enako našemu. Uh, Potem je pa tu še vprašanje varstva podatkov. Takoj, ko začnemo spreminjati nek sistem iz eh, zelo eh, reguliranega, z pravili urejenega v nek bolj sproščen, se začnejo zadeve zapletati. In kadar je treba izvesti oceno tveganja, to že mi kot odbor vemo, je treba zadeve eh, včasih pogledati preveč široko, ponavadi se pregleduje sisteme, ne pa posamezna podjetja, kako zadeve funkcionirajo v njih. V vsakem primeru moramo uveljaviti neka pravila za varstvo podatkov, tudi če so ta bolj groba za začetek kot rečeno, moramo pustiti nekaj prostora za pristojne organe za varstvo podatkov. To je treba tudi uradno zastaviti tako, da bo vlada imela možnost preverjanja, ali vse poteka tako, kot je treba. Moramo imeti tudi možnost, da se. Eh, nekdo, ki sumi, da gre za nekaj prehitega ali napačnega, obrne na pristojni organ, če recimo sumi neko kaznivo kriminalno dejavnost in vendarle mora obstajati nek način poročanja tudi tistim državljanom, ki vedno ravnajo zakonito in ki imajo tudi svoje pravice. Če pa zadeva pride celo pred sodišče, morajo biti pravila tako jasna, da ne bo nikakršnih dvomov o tem, do katere mere ščitimo varnost podatkov in pravice posameznikov, kdaj pa dejansko raziskujemo morebitne zlorabe. Tudi nacionalni parlamenti lahko pri tem odigrajo pomembno ulogo, kot predlaga tudi besedilo poročila samo. Naprimer, V Veliki Britaniji obstaja podjetje, ki prodaja osebne podatke, ki so bili zbrani z drugačnim namenom, naprej v komercialne namene in tega ne smemo dovoliti. To se ne sme razrasti in tudi v tem smislu je treba jasno opredeliti odgovornost držav članic. Komisija ima lahko le neko krovno vlogo, lahko le krovno upravlja te zadeve, ni pa to nikakor ovira, da recimo nekdo, recimo direktor pristanišča v Senegalu, eh, ne more dostaviti nekih podatkov, če sumi, da gre za kaznivo dejavnost v tak režim. In naj vam povem primer, kako bi to v praksi lahko potekalo. Eh, včasih je težko preusmeriti ali nakazati sredstva v neko državo, ki je ne poznamo dobro, naprimer Somalijo. Vidimo pa jasno, da bodo ljudje vedno našli način, neko preprostež ali lažje sredstvo, da ta denar spravijo tja, kjer ga želijo imeti. In če jim ne preostane drugega, so na voljo nezakonita sredstva. Ampak marsikatera država in podjetje si želi imeti nezakonit, zanesljiv način, da nakaže denar v Somalijo, naprimer. Hoče pa biti hkrati prepričano, da se ta sredstva ne bodo uporabila recimo za financiranje terorizma ali česa podobnega. Moramo torej vnaprej razmisliti, kako se bomo izognili pretiranemu omejevanju bančnega sektorja ob zadostnem zagotavljanju varnosti. Uh, Hvala lepa. Sedaj eh, bomo šli po vrsti, da se lahko glasijo vsi predstavniki političnih eh, skupin, seveda imamo tukaj zdaj še predstavnike odbora Ekon, tako da bomo dali njim prednost, potem bodo govorili člani odbora Libe. Vsakdo ima na voljo dve minuti, da se nam bo izšel dnevni red. Mislim, da je to dovolj časa. Najprej dajem besedu, besedo gospodu Englu, ki je poročevalec v senci za odbor Libe. Najlepša hvala, Kinga. Hvala obema poročevalcema. Lahko rečem, da vse lahko priključim smeri, ki jo je nakazal kolega Karinš. Vsi hočemo zavarovati naše ekonomske interese in zato potrebujemo nek register, ki bo ustrezno beležil to, kar se v praksi dogaja. In eh, treba bo seveda razmisliti, kako bomo to točno opredelili, a naj, naj bi se sledilo dejanske v lastništvu, kar se mi zdi po svoje najbolj logično, ali pa bi morali najti neke druge načine in smeri. Vendar, Ustrajam na tem, da morajo biti zadeve preverjene, da se morajo s tem ukvarjati pristojni zainteresirani organi ali subjekti in ne vidim nikakršnega razloga, zaradi katerega bi komorkoli dali kar tako uh, možnost in pristojnost, da ugotavlja dejansko lasništvo samo zaradi tega, ker ga to pač zanima. In mislim, da lahko na to temo še marsikaj dodam, če želite utemeljitev. V dru, pravu družb recimo obstajajo razlike v opredeliti različnih tipov družb. Ene od njih so tudi anonimne družbe, kjer imajo jasno opredeljena razmerja eh, znotraj podjetja, vedo, eh, kdo upravlja sredstvi, vse to, ampak če hočemo končno priti do imena lastnika neke delnice, bo to skoraj ne mogoče. Zato se temu reče anonimna družba. In ne moremo sedaj z nekim novim predpisom izničiti tega sistema, ki že obstaja in ki je bil zelo smotrno domišljen ravno z razlogom, da se doseže anonimnost lastnikov rad pa bi seveda omogočil pristojnim organom, da lahko intervenirajo v danem momentu in ugotavljajo dejansko lasništvo, vendar mora biti povsem jasno, iz kakšnega razloga in s kakšnim namenom. Tako da ne bi prišlo do nekih eh, eh, preiskav podatkov brez prave utemelitve. Potem je tu še vprašanje politično izpostavljenih Mislim, da je že ta logika, da bi jih nekako posebej obravnavali, eh, popolnoma nezdružljiva s tem, da so to ljudje, ki so že tako ali tako izpostavljeni zaradi svojega političnega položaja. Ampak to se ne more enačiti s tem, da so potem zato, ker so politiki tudi bolj izpostavljeni korupciji. Eh, ne vem, izhajam iz izkušenj v svoji domovini. In to preprosto ni nikakršna logika, če je nekdo politično izpostavljen, recimo že v samem nekem mestnem odboru, je lahko zelo uh, zanimiva oseba za nekoga, ki ga hoče podkupiti, ker lahko vpliva na neko zadevo. Ali pa recimo, če rečemo, da gre za nekega direktorja, nekega velikega uh, pristanišča, ta je lahko zanimiv za nekoga, ki bi ga želel podkupiti iz konkretnih razlogov, pa sploh ni tako politično izpostavljen. Tako da mislim, da tu ne gre enačiti in s pojmom združevati ravno politične funkcije s poskusi korupcije. No, potem poznamo tudi eh, primere, eh, ko je nadzor v določenih državah tako pojačan, da se morajo celo žene določenih politikov ali izpostavljenih oseb dodatno, da ne rečem upravičevati, če odpirajo nov bančni račun in razlagati poreklo lastnine recimo. No, potem so tu še zadeve, za katere lahko milo rečeno rečem, da so čezmerne, nesorazmerne. No, potem so tu še različni sistemi, imamo anglosaški sistem in eh, veliko krat obstajajo določeni razlogi za neka početja, ne da bi nujno šlo za pranje denare, ampak sam ne verjamem v razne za lase privlečene obrazložitve. Tu ostajamo pri vprašanju dostopanja do določenih podatkov v zvezi z varstvom podatkov in gospa predsedujoča, mislim, da moramo tukaj uporabiti načela, ki jih že poznamo in poti, ki jih že poznamo, ker tu gre za varstvo podatkov v posebno običajnem smislu kot to vprašanje že poznamo. Eh, hvala, vem, da sem bil predolg. Hvala, to je bilo zelo zanimivo in zelo jasno. tem pa bi podala besedo kar naprej eh, gospodu Petru Simonu, ki je sicer poročevalca, ja bom dala besedo gospe Kleva. Yes, Simon, like da, moj kolega Petr Simon se mora upravičiti, ker ne more biti tukaj prisoten, ker je imel že prej dogovorjene obveznosti pač pa pozdravlja to skupno poročilo in se zahvaljuje eh, vključno z mano vsem eh, poročevalcem in poročevalcem v senci. Eh, veliko dela je bilo upravljenega tudi pri odboru Ekon, veliko je bilo oblikovanih predlogov sprememb, ki smo jih potem tudi upoštevali v končnem osnutku in tu se ugotavlja pomankanje Ocene tvegajo na evropski ravni, kot je ugotovila tudi komisija v svojem izvornem poročilu. E, potem so tu še zadeve, ki ste jih že večkrat omenili, tudi drugi načini razkrivanja podatkov o dejanskem lasništvu. Do neke mere pa bi lahko govorili o skupnem imenovalcu za pranje denarja. Ocena tveganja strani komisije bi morala biti opravljena v enem letu od uveljavitve te direktive in s tem bi morala eh, Evropska unija delovati tako, da v bistvu ne eh, škodi in se ne upleta v ocen tveganja, ki jih upravijo že države članice. Tu je treba pogledati predvsem tiste elemente transakcij, ki so pomenjene ne le za pranje denarja, temveč tudi povezane z davčno tajo in izogibanjem plačevanju davkov. In tu gre ne le za uh, tista podjetja, ki kotirajo na borzi v državah članicah, temveč tudi za vse druge pravne oblike družb, tudi za truste in sklade in eh, to bi nekako moralo biti dostopno recimo v obliki neke evropske platforme. Ocene tveganja pravzaprav komisija v svojem predlogu ni dovolj natančno obdelala, govorilo se je le o uh, poudarjenem uh, postopku izvanja dolžne skrbnosti in uh, teh stvari ne gre imati uh, zlahka, recimo, ko se govori o obveznem nakazilu določenih zneskov denarja, ki presegajo določen prag na mesto gotovinskega poslovanja, potem natančna navedba loterijskih nagrad, naprimer. In eh, tukaj bi morali določene poslovne dejavnosti vendarle izuzeti iz pretiranega preverjanja, in vedeti točno, kateri subjekti so zavezani k temu. Tem, s tem bi pripomogli k ciljno usmerjenemu ocenjevanju tveganja in komisijo bi morali sproti informirati o možnih izuzetih in izjemah. Za boj proti pranju denarja lahko rečemo, da je najbrž pranje denarja prisotno po vsem svetu in komisija ne more samo oceniti eh, tveganja, temveč mora dejansko pregledati podrobne dejansko stanje stvari. E, države članice pa bi morali letno obveščati komisijo o tem, kakšne ukrepe so sprejele ravno za preprečevanje pranja denarja in vse dejavnosti, ki so povezane s tem. V zvezi s tem smo tudi oblikovali ustrezne predloge sprememb. Hvala. Kleva. Now, uh, Mrs. Boskovič from Ashad. Uh, hvala lepa, gospa Kleva, naslednja govornica. For this report. Uh, gospa Boskovič, da, hvala lepa. Vprašanje registrov je zelo pomembno in pomeni tudi pomemben korak. Mi zelo podpiramo zamisel javnih registrov. Pri tem pa je pomembno, da morajo biti zelo javni. In eh, vendarle je treba natančneje določiti, kako javni naj bodo ti javni registri. Ampak o tem pozneje, o pravem času. Mi bi radi, da bi bila ta določila jasna, da bi bila uravnotežena in da bi se upoštevali vsi vidiki varstva podatkov in zaščite zasebnosti ob upoštevanju potrebe po preprečevanju pranja denarja. Jasno mora biti navedeno, da je treba vse podatke, ki naj bi jih naprej posedovali tem finančno-informacijskim enotam, ustrezno zaščititi in zbirati po nekih standardih in zato imam vprašanje za poročevalce v zvezi s tako imenovanimi davčnimi kaznivimi dejanji. Kaj je to? Ker mislim, da je tukaj za zelo različne opredelitve od države članice do druge države članice. In če hočemo to vključiti na tem mestu, me zanima, kako si predstavljate tako harmonizacijo. In še ena zadeva, o kateri eh, bi rada spregovorila, ker sem se s tem eh, veliko ukvarjala v preteklosti. To je vprašanje igr na srečo preko spleta in tudi igralnic na spletu. To je vse povezano tudi z določenimi športnimi stavami in kot veste, prihaja veliko krat do dogovorjenega rezultata športnih tekem ravno zaradi teh finančnih interesov. In to je še zelo odprto področje tudi v zakonodaji Evropske unije. To je morda eden od teh razlogov, zakaj moramo tem zadevam posvetiti veliko pozornosti in jih natančneje urediti. In konec koncev še eno vprašanje za poročevalce. Vemo, da komisija omenja sodelovanje z Europolom, ampak tokrat eh, ga je izuzela iz tega poročila. In glede na to, da je Europol tesno povezan z vsemi preiskavami, ki jih vodijo finančne enote, bi ga bilo treba omeniti. To je zaenkrat vse. Hvala. Hvala lepa. Besedo bi zdaj predala gospodu Nilsu Torvaldsu, ampak ne vidim ga tukaj. Ali kdo nadomešča tega poročevalca v senci? Ne. No, potem pa lahko dam besedo gospegal. Diti gospoda Watsona ne vidim tukaj, ki je bil tudi eh, poročevalec v senci za odbor Libe. No, ali je kdorkoli sploh tukaj? No, potem pa lahko dam besedo besedo gospodu Gigoldu, ki je poročevalec v senci za skupino zelenih. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Samo na kratko. V zvezi s to direktivo bi rad podaril, da smo močno naklonjeni javnemu registru. Menimo podobno kot gospod Karinš, da ni dobra zamisel, da bi to prepustili državam članicam, ker potem bi imeli neke vrste konkurenčnost različnih sistemov ureditve in to vidimo že v Združenih državah Amerike, kjer so registri podjetij zelo različni od države do države in potem se podjetje odločijo, da gredo raje v Nevado ali Delaware ker so ti standardi preverjanja veliko nižji. Zato mislim, da moramo imeti skupne standarde, enotne standarde in to je v poslovnem svetu popolnoma normalno. Če stopate v stik z nekim podjetjem, hočete vedeti, s kom govorite. Če se pogovarjate po telefonu, hočete vedeti, s kom ste se pogovarjali. Vendar potem nenadoma, ko pride do neke više ravni in se gre za to, kdo je eh, dejanski lasnik in vas začel preusmerjati na določene truste in sklade, potem ne veste več, kdo je pravi lasnik in to je včasih zelo pomembno. Vendar ne smemo urediti zadev tako, da bo prihajalo do regulatorne konkurenčnosti. Treba je tudi tehno razmisliti o tem, kateri podatki naj bodo vključeni v te registre in tako smo oblikovali tudi naše predloge sprememb. Vendar še eno od ključnih zadev, o katerih še nismo govorili tukaj, v zvezi z zakonodajo o pranju denarja, moramo reči, da njen namen ni samo izboljšava zakonodaje, temveč tudi izboljšanje izvajanja obstoječe zakonodaje. Nedavno smo imeli sestanek sindikatov policije, carinikov in finančne nadzorne službe in oni so ravno spregovorili o tem, da ni dovolj poostriti zakonodajo. Veliko polic bi lahko napolnjeni z evropsko zakonodajo, ampak Evropa mora zagotoviti, da ne bo novih primerov, kot je bil recimo in je Cipr. Treba je poskrbeti, da se zakonodaja izvaja na terenu. Zato seveda obstajajo mednarodni procesi, Evropa pa mora zagotoviti tudi to, da ko imamo opraviti, naprimer, škandali na področju prehrane, ko imamo čezmejna preverjanja in podobno, da bi isto dosegli tudi na tako občutljivem področju, kot so finance, ko gre za denar. Tu mora Evropa poskrbeti, da se bo obstoječa zakonodaja dejansko izvajala v praksi, da ne bo samo mrtva črka na papirju. Hvala lepa, gospod Kirkhope. Hvala, gospa predsedujoča. Ali lahko najprej povem nekaj? No, kot veste, sem poročevalec v drugem elementu o prenosu sredstev namreč. Ampak eh, to o tem bom spregovoril pozneje. Najprej se hočem zahvaliti gospe Argentini. Argentini za odlično opravljeno delo. Eh, mi v celoti podpiramo njen splošen pristop in mislim, da imamo enake namene in cilje. Morda le komentar ali dva. Govorim seveda zaradi tega, ker Tukaj ni Iva Strečika, ki bi tudi moral povedati par besed kot eh, poročevalec v senci. Eh, moram reči, da je ta pojem eh, politično izpostavljene osebe tudi zame zelo boleč, ker tudi sam nisem rad izpostavljen politično. Vprašanje je, zakaj gre pri tem pojmu in zato ne podpiramo izbrisa konkretnega sklicevanja na družinske člane in podobno, eh, je pa treba to ustrezno formulirati. Žal, korumpirani ljudje pogosto za umazane namene uporabljajo svoje družinske člane, to je jasen pojav, ampak vendarle moramo nekako drugače eh, opredeliti te zadeve, da ne bodo družinski člani na ta način označeni v tem besedilu potem dejansko lasništvo in eh, obvestilo o dejanskem lasništvu znotraj 30-dnevnega roka. Tu je treba razmisliti tudi v duhu obstoječih pravil, ki urejajo partnerstvo v družbah in eh, tudi o tem, eh, koliko prožni moramo biti. Radi bi, da bi se o tem še dodatno razpravljalo tudi v zvezi z davčnimi zavetišči in uh, pogledati, kakšne bodo postopki v zvezi z davčnimi utajami že v naših državah samih. Zelo pregledne mora biti zadeva, mi pa previdni, da ne bomo imeli zelo kontradiktornih pravil. Glede predloga spremembe številka 48 moramo biti prav tako previdni, da bomo videli, ali so te zadeve v praksi sploh izvedljive ali bodo samo omejevale proces potem glede delovanja finančnih informacijskih enot, ki jih ne bi smeli z regulativo preveč omejiti, bi tudi morali več razmisliti in to povezati tudi s pomisliki o varstvu podatkov. Tu moram reči, da je treba pravila oblikovati tako, da bodo osmišljala uresničevanje ciljev direktive in da ne bodo samo omejujoča. Države članice pa se morajo seveda spopadati s tveganji vsaka na svoji ravni. Zadeve morajo biti tako jasne, da eh, običajnim, navadnim ljudem in strankam ne bomo zadev tako zapletli, kot da bi bili neke večnacionalne družbe in ogromna podjetja. Mislim, da je treba vedno razmišljati o tem, kako bomo zadeve uh, urejali v praksi in upam, da bomo tokrat zadeve uredili tako, da se nam ne bo zgodilo enako kot pri predhodnih direktivah, da bo vsem uporabnikom življenje močno otežkočeno, ker mislim, da bi morala veljati predpostavka nedožnosti in po mojem mnenju običajni državljani, ki živijo v skladu z zakonom, ne smejo biti izpostavljeni nepotrebnemu šikaniranju imenu zaščite pravnih interesov države. Hvala lepa, sedaj pa pročevalec v senci skupine Gue, vendar ga tudi ne vidim, ali ga kdo nadomešča, ni videti. Gospa Gal, mislim, da bo na vrsti kar vaš predstavnik De Jong, tudi njega ni, ali ga kdo nadomešča, ne. No, to so zdaj vsi poročevalci v senci in s tem lahko predam besedo predstavniku komisije. Eh, Gospod Martin. No? Martin Fron, se opravičujem slabo je bilo zabeleženo tukaj. Izvolite. Ste tukaj? A tam ste, odlično, izvolite. Ja, pa problem du tu, že me, si, že me sem bien koncerni. Ja. Um, view of the, uh, the interventions and also... Nadaljeval bom v angliščini. Najprej hvala lepa poročevalcem in vsem poročevalcem v senci, Po našem mnenju je to zelo dobro, zanimivo in spodbudno poročilo. Prepričan pa sem, da ga bomo tekom dela v odboru še izboljšali oziroma to boste storili vi. Gospod Karenš in gospa Sargentini sta omenjala štiri pomembne vprašanja. To so po mojem mnenju najbolj relevantno vprašanje v tem predlogu. Na hitro jih želim preleteti, zato da vidimo, kje smo na tem področju v zvezi z delom, ki ga izvajamo z predsedstvom ter državami članicami v svetu. Kar zadeva registr dejanskih lastnikov, tudi na mednarodni ravni G8, G20 se upravlja veliko dela, Združeno kraljestvo je prevzelo štafetno palico in eh, tudi v svetu so zelo aktivni. Napredek dosegamo. Naj bo pa jasno, da komisija tega ni predlagala. Komisija je predlagala prvi korak, ki ga je treba storiti v zvezi z informacijami o dejanskih lasnikih, namreč, da bi družbe morale vedeti, kdo je dejanski lasnik. Prav tako se omenja družbe z zapletenimi lasniškimi strukturami. In ni popolnoma jasno, da so vse družbe sposobne predstaviti podrobno strukturo lasništva. To je bil prvi korak. Nismo šli tako daleč, da bi predlagali drugi korak, kajti naše mnenje je bilo, da je treba najprej to izvajati, v drugem koraku pa bi govorili z državami članicami, ali želijo te informacije dati na voljo in ali jih želijo dati na voljo na centralni lokaciji. Komisija je v skladu z razpravo pripravljena pomagati pri pripravi besedila in pomagati državam članicam, da pripravijo neke vrste centralno zbirko podatkov z enostavnim dostopom do informacij o dejanskih lastnikih. To je zelo pomembna razprava, tudi sami ste to omenili. Razprava je pomembna v zvezi s tem, dokolične mere bodo informacije javnega značaja. Razprava je v teku, dodal pa bi še nekaj, kar ni bilo omenjeno, morda bi morali upoštevati tudi varstvo podatkov. Govorimo o osebnih podatkih ljudi, ki bodo sedaj videli, da se njihove informacije, njihovi podatki objavljajo v javnosti. Po našem mnenju ni problema s tem. Tukaj so poslanci z odbora Libe, ki problematiko poznajo zelo podrobno. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Kar zadeva politično izpostavljene osebe. Na mednarodnih ravneh in v mednarodnih standardih je to zastavljeno precej široko in to se potem razdeli precej. Uh, blizu lokalne ravni. Ne vem, ali bi šli vse do župano, ampak eh, pri velikih mestih v Evropi bi prav gotovo župan lahko bil tarča poskusa korupcije. In ta seznam politično izpostavljenih ljudi bi moral biti posodobljen in redno bi ga morali posodavljati. To bi moralo vključevati tudi zelo veliko lokalnih politično izpostavljenih ljudi. Za banko bi to bil manjši problem, ampak eh, za nas bi bilo to precej problematično, kajti za to bi potrebovali zelo veliko ljudi, že na ravni držav članic, kaj šele na evropski ravni. Zaradi tega smo nekoliko previdni pri tako daljnosežnem projektu, ki bi zahteval toliko človeških virov, kot je ta seznam PEP, kako se imenuje. Ta sna bi morali neprestano posodabljati, seveda. Vprašanje ocen tvegan. Tudi tukaj moramo vedeti, da države članice prav tako želijo več vključevanja komisije. Vseeno moramo vedeti, da obstajajo omejitve, morali bi ravnati v skladu z državami članicami tam, kjer obstaja strokovno znanje, bi ga morali izkoristiti, kajti ti ljudje dejansko vedo, kakšna so tveganja, videti bi morali, kako ta proces organizirati. Pa še opozorilo v zvezi z ambicioznostjo glede časovnice. Ocena tveganja ni preprosta naloga. določene države že opravljajo delo tukaj, nekatere ne. Komisija tudi nima izkušenj na tem področju. Če želimo poskrbeti, da bomo zadevo izpeljali tako, kot je treba, moramo imeti na voljo dovolj časa. Predlagali smo, da bi ocene tveganja pripravili tudi na ravni EU v zvezi z vprašanji, ki vplivajo na notranji trg Evropske unije ali na Evropsko unijo v celoti. To bi morali storiti v dveh letih, kar je obdobje izvajanja. To je realistično obdobje. Nekoliko bi me skrbelo, če bi to skrajšali na eno leto, če upoštevamo, da čas hitro teče. Varstvo podatkov. Skupna ocena, ki je vodila do tega, da je komisija predstavila direktivo o. o boju proti pranju denarja, je pomagala tudi tukaj. Povezati moramo zakonodajo, s tem se strinjajo poročevalci in poročevalci v senci, to je zelo dobro in to pozdravljamo. Z veseljem bomo preučili primere, kjer bi morali ugotoviti, ali ta povezava deluje. Z veseljem bomo sodelovali s poročevalci in tudi z vsemi ostalimi poslanci, zato da bi to izboljšali. Na hitro, da vidim, če moram še kaj povedati. Omenjali ste izuzetja za določene operaterje, ponudnike storitev ali dejavnosti. V okviru mednarodnih standardov o tem ne govorimo in želimo si, da bi seveda bili v skladu s standardi. Stvari se še vedno premikajo, eh, poskusili bomo doseči da bo vse skupaj v skladu z pristopom, ki temelji na tveganju. Opraviti moramo preglede s potrebno skrbnostjo. Rezultati morajo biti v skladu z ugotovljenimi tveganji, ampak da bi nekoga kar oprostili ali izuzeli, se nam zdi mogoče le v dokazanih primerih nizkega tveganja. Nekaj dela nas še čaka v zvezi z nekaterimi dejavnostmi pa smo videli, da bi bilo dobro, če bi bili nekoliko bolj odprti za popolno izuzetje iz obveznosti poročanja. Z veseljem bomo preučili, kaj bi ti sektori lahko bili, da vidimo, kateri so ti sektori z nizkim tveganjem, kar zadeva sredstva in uh, njihovo delo v zvezi s finančnimi obveščevalnimi enotami. Strinjamo se s tem. Europol, mislim, da vam to lahko povem, govori se o tem, da bi morala direktiva biti previdna v zvezi z pravno podlago, ko govorimo o sodelovanju na kazensko-pravnih zadevah. Morda bi lahko povez, pogledali tudi to povezavo, to pa seveda ne pomeni, da menimo, da bi morali Europol pozabiti ali pa, da ne bi uporabili njihovega strokovnega znanja. Povem vam le, da bi morda lahko imeli težave z pravno podlago. Strinjam se tudi s tem, kar je povedal gospod Krhov, da moramo biti sorazmerni in da ne bomo preveč obremenili potrošnikov s tem instrumentom, nekaj predlogov je v tem predlogu, ki jasno kažejo, da mora biti to zastavljeno tako, da velja za vse upravičence, torej tudi za podjetja. Zelo sem presegel svoj rok petih minut, eh, se upravičujem, ampak želel sem povedati vse. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še druge poslanke in poslanci. Gospa Gomeš, gospa Luling. Še kdo? Ne. Potem pa bo začela gospa Gomeš, potem pa gospod Ulink, izvolite. Hvala lepa. Sodelujem z portugalskimi toživci in uh, odkrivamo primer prodaje nemških podmornic portugalski. Najprej smo pregledali banke, ki so sodelovali pri tem. ko sem pogledala to mrežo, sem videla, da je sistem takšen, kot je, oblikovan za korupcijo. Jasno je, da tudi javnost tako meni. Sistem je zasnovan za pranje denarja. Zato je ta direktiva ključnega pomena. Strinjam se z vsemi, ki pravijo, da moramo imeti javni registr za družbe in truste. Vedeti moramo, kdo so dejanski lastniki. Kaj ti? sistem je zastavljen tako, da je moč v njem skrivati denar ter utajati davke. Kar zadeva politično izpostavljene ljudi, lokalni svetniki morajo biti vključeni. Tudi sama sem bila lokalni svetnik. Zelo veliko ljudi je eh, izpostavljenih tveganju za korupcijo. In nadzorni organi, kot so centralne banke, na svojih odborih oziroma v svojih odborih ne morejo imeti članov ljudi, ki bi jih naj nadzirali, ljudi, ki sedijo torej, v bankah. Tako je na portugalskem. No, rekli bi lahko, da je na portugalskem situacija sedaj boljša. No, mimo grede vam povem, da v Angoli pravijo, da je portugalska pralnica, zato ker vsi perejo denar. Ampak ne pozabite, da je moja država tudi država, kjer je 19 od 20 držav, ki kotirajo na borzi, sedežem zunaj portugalske, nekaj je na nizozemskem, nekaj je v Švici, nekaj na kajmanskih otokih. Zakaj? Tega se sploh ne sramujejo. Sedež imajo v drugih državah, tudi Evropske unije, naprimer na nizozemskem, in zaradi tega plačajo manj davka in tako zlahka skrijejo denar, ki ga zaslužijo v Angoli, Mozambiku, v Braziliji, na Kitajskem in tako naprej. Seveda, portugalci niso izumili tople vode, to počnejo vsi. Pričakovali bi, da bo trojka stopila na prste davčnim utajem in davčnim goljofijam. Ne. V zadnjem programu imamo še en program oprostitev za tiste, ki ne plačujejo davkov in eh, v Švici je bilo najdenih več kot 4 milijarde evrov v imenu portugalskih državljanov in družb. Bili so oproščeni plačali so samo 7,5 odstotkov, samo kot poslanka plačam 54 odstotne davke. Torej 7 odstotkov in pol so plačali, denarja jim ni bilo treba vrniti v državo in vprašali jih niso nič. To trojka počne. Zanima me, kaj komisija pravi o tem, kajti komisija je tudi del trojke. Kaj se torej dogaja. Nekaj je na papirju, nekaj je v praksi. In še nekaj, ni dovolj, da govorimo samo o zakonodaji. Sodelovanje z Europolom je ključnega pomena, tudi sodelovanje z Interpolom je pomembno. Poskrbeti moramo, da bodo oblasti zagotovile dovolj sredstev za organe pregona da bodo lahko sledili kriminalcem, vedno to ne velja in to seveda zahteva boljše sodelovanje med eh, sodniki in toživci. V okviru EU, prej sem omenila problem prodaje nemških podmornic portugalski, je tožilec čakal več let na dokumentacijo, ki je bila zasežena v Nemčiji. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Luling, izvolite. Euh, no, sem samo članica odbora za ekonomske in monetarne zadeve in danes slučajno nastopam v tej vlogi predsedujoče, tako da ni čudno, če se stalno nekaj motim. Ampak zdaj govorim kot navadna članica in uh, rada bi rekla predstavniku komisije, da je videti, da je komisija enkrat za spremembo veliko bolj razumna in razločnejša v svojem izvornem predlogu, kot pa je tole, kar imamo sedaj pred seboj. In zato se tudi lahko podpišem pod tisto, kar je povedal predstavnik eh, komisije glede predvidnosti in sorazmernosti. Sama menim, da je tudi gospa Argentini eh, opravila zelo pomembno delo in eh, sicer tukaj piše tudi, da je treba zaščititi naše državljane, da se treba vsem dobro pozanimati, da je treba vključiti tudi nevladne organizacije organizacije in medije ter novinarje v informiranje občanov, naših državljanov skratka, ampak eh, mislim, da kadar gre eh, za velike afere, ki vključujejo velike vsote denarja, ne gre samo za obveščanje javnosti, ampak veliko krat imamo vključene tudi nevladne organizacije in organizacije, novinarje, ki niso vedno dobro namerni in imamo tudi umestne člene, ki izbrane podatke nenamensko prodajajo naprej. Torej moramo paziti, kaj pomeni, če rečemo, da je nekaj dostopno vsem, da je javno dostopno. Ne da bi pri tem hoteli oškodovati naše državljane in kakorkoli že, tudi če bo treba delati registr, bo treba narediti registr, ki bo dostopen pristojnim organom. Zakaj bi moj firpčni sosed moral vedeti, kako sem jaz zaslužila svoj denar in odhod so mi ga nakazali? Mislim, da gre to predaleč. In, uh, Morda gre nekol, za nekoliko pretirano skrb zelenih, ki so vedno uh, Eh, pripravljeni stopiti v bran interesom naših državljanov, ampak mislim, da ni treba pretiravati in da je treba ostati v okvirih tega, kar je sorazmerno in smotrno v tem smislu. Sem pa prepričana, da bodo tudi naši poročevalci znali to ustrezno urediti. Hvala, gospa Luling. Hvala lepa, sedaj pa dobita besedo spet oba soporočevalca, tokrat pa bom stroga. Bodita kratka. Najprej gospod Karinš, potem pa gospod Sargentini. Um... Hvala lepa. Hvala za vse komentarje. V veliko veselje mi je povzeti vse argumente, ki ste jih podali. Poskusil bom odgovoriti na vsa vprašanja, ki ste jih zastavili. Davčni kriminal. Če nekdo meni, da potrebujemo boljšo definicijo, super, z veseljem bi si jo rad ogledal. Vprašanje dve v zvezi z Europolom, mislim, da je to sklicevanje na 54. člen. Če to drži, potem uh, mislim, da je šlo za vprašanje pravne podlage. Zadeve nismo zastavili tako kar na ključno. Če je problematična pravna podlaga, potem moramo to prav gotovo oceniti znova. Štiri vprašanja, torej dejanski lastniki, seznami izpostavljenih oseb in tako naprej. Mislim, da razprava teče o dejanskih lasnikih. Ne sicer o tem, da potrebujemo register, vsi so se strinjali s tem, ampak vprašanje je, koliko odprt bo ta register. Gre za vprašanje varstva podatkov in do pravice do zasebnosti. Mislim, da bi morali vsi to vprašanje obravnavati ne čustveno, ampak bolj z dolgoročnih učinkov. Ljudje, ki vlagajo, imajo izbiro, kam želijo vlagati. Ena možnost je, da uložijo v podjetje in ustvarjajo delovna mesta. Po drugi strani lahko ljudje kupijo delnice velikih podjetij, naprimer Siemensa ali kakega ameriškega podjetja in potem upajo, da se jim bo bogatstvo povečalo. Tretja možnost pa je, da uplačajo in kupijo zlato pod slike in tako naprej in jih potem shranijo v skladiščih nekje v brestarinskih območjih. Ljudje poskušajo skrivati svoje bogatstvo. Mislim, da moramo to resno obravnavati, kajti boriti se moramo proti pranju denarja. Mreža bi lahko bila tako fina, da bomo ujeli stotine tisočev relativno ne bogatih ljudi, ampak eh, ljudi, ki so zmerno premožni, potem pa bodo informacije imeli novinari in vsi ostali. Težava pri fini mreži oziroma mreži z malimi očesi je ta, da ojameš tudi manjše ribe, ki jih morda nisi želel loviti. Mislim, da bi morali večkrat govoriti o tem, preden sklenemo dokončno odločitev. Zahvaljujem pa se poročevalcem in poročevalcem v senci za vse predloge sprememb. Hvala. You, Karins, Hvala, gospod Sargentini. Ekšidac, Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa Boskurt je zapustila dvorano, ampak imam odgovor na njeno vprašanje v zvezi z definicijo kaznivega dejanja na področju davkov. Definicije v tem predlogu ne moremo podati, zato bi potrebovali drugačno davčno podlago. Bančne institucije so vezane na nacionalne definicije davčnega kriminala. Ampak mislim, da si želimo imeti avtomatsko izmenjavo informacij med institucijami in to bi bil dober način za boj proti davčnim otajam. Ampak zato potrebujemo drugačne predpise. Dejstvo, da bi registr postal dostopen javnosti, bi lahko pomagalo pri boju proti izogibanju davkom in davčnim utajam. Sedaj pa še odgovor na vprašanje, zakaj je izginil odstavek o sodelovanju z Europolom. Po našem mnenju je vloga Europola ključnega pomena za pripravo ocen tveganja. Ampak mandat Europola je drugačen. Banke ali kazina ne moremo prositi, da preda informacije o nekaterih ljudeh, proti katerim ni odprta preiskava. Finančne obveščevalne enote so v Europolu ampak eh, želimo si, da bi bilo sodelovanje dobro. Želimo pa si, da bi sodelovali finančne obveščevalne enote po vsej Evropski uniji. Ureja jih namreč drugačna zakonodaja, včasih civilno-pravna, včasih kazenska. To pomeni, da je težko zagotoviti uh, ustrezno stopnjo uh, sodelovanja. Vloga Evropola je zapletena. Šele ko se vključijo toživci in policija, se lahko pojavi. Zato smo to izbrisali. In sedaj še se z nami PEP. Evropska komisija meni, da je naš predlog za sezname izpostavljenih oseb takšen, da zahteva zelo veliko človeških virov. S tem se lahko strinjam, ampak eh, komercialne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 končali smo s tem razpravo o tem prvem osnutku poročila in gremo na drugega. In to je predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev. Tu sta poročevalca gospa Kleva in gospod Kirhov. Najprej dajem besedo gospe Kleva. Oh, after the presentation of the directive, allow me to spend... Po predstavitvi direktive mi dovolite še nekaj minut o direktivi, ki spremlja prenose sredstev. Gre za skupno poročilo, ki je blizu pristojnosti Ekon. Eh, torej, govorila bom o stvarih, ki so v pristojnosti Ekona, potem pa bom prepustila besedo kolegu iz Libe. Tako V uredbi kot v direktivi je cilj bolj ali manj enak. Moramo zagotoviti transparentnost prenosov sredstev vseh eh, vrst, tako domače kot eh, mednarodne. Tako da bodo organi pregona lahko eh, spremljali, ali gre za nakazila v kriminalne namene. To pa je tesno povezano tudi z nacionalnimi standardi. Komisija poskuša izboljšati sledljivost plačil, hkrati pa želijo zagotoviti, da okvir EU ostane povsem skladen z mednarodnimi standardi uh, eh, FATF-a, ki so bili um, sprejeti februarja lani. Predlog uredbe komisije je dobro oblikovan in usklajen tudi s premembami v mednarodnih standardih. Ena izmed glavnih zahtev, ki je predstavljena v tej reviziji, da tako informacije o plačniku in prejemniku so zahtevane in beležene. Vsekakor se strinjam, da je to prava pot naprej. Tako da bomo zagotovili, da bodo pristojni organi dobili ustrezne informacije druga pomembna sprememba na poti k pristopu na, ki temelji na tveganju je tudi pomembna. Moramo pa okrepiti nekaj točk, ki, temelji, ki so za tem. Takšen pristop je tudi v direktivi in o tem govorim, se govori tudi na sestankih sveta. Ne smemo pa eh, dopustiti, da bodo nepopolne informacije edini dejavnik za eh, sum. Pristop, ki temeli na tveganju, mora biti takšen, da bodo banke lahko opredelile sumljive transakcije in ustrezno ukrepale. To bi moralo veljati tudi v kontekstu eh, transakcij v Evropski uniji. Ker imamo enotni trg, so informacije zdaj manj podrobne. Pa še ena točka, ki sem jo želela izpostaviti in sicer pojasnjevanje posrednih m, mm, zagotovljavcev plačilnih storitev. Ker je to eden bistvenih delov mednarodnih pripor, priporočil, je nujno, da imamo akt, ki zajema tako izvajalce plačilnih storitev, kot tudi plačnike in prejemnike posredniki bi morali eh, preverjati, če se pojavljajo nepopolne informacije in zagotoviti ustrezne strategije za to. To pa ne pomeni, da mora biti njihova vloga in obveznosti povsem enake, eh, kot so tiste izvornih bank. Komisija je po mojem mnenju opravila dobro delo in okrepila seznam sankcij. Me pa kljub vsemu skrbi spremljanje in izvajanje teh sankcij, posebej, ko govorimo o izvajalcih plačilnih storitev izven Evropske unije. Obe e, naši poročili poskušata doseči več. Poskušamo doseči, da bo v prihajajočih letih komisija nam poročala o, izva, e, o izvajanju teh sistemov v resničnosti. Moramo tudi okrepiti naše sodelovanje z nacionalnimi organi v Uniji, ki so odgovorni za sankcioniranje in ukrepe v primeru kršitev. Vsekakor je nekaj manevrskega eh, prostora za usklajevanje teh dveh zakonodajnih aktov z drugimi akti o finančnih storitvah. Naprimer, eh, zakonodajni akt o vlogi Evropskega bančnega organa, o vlogi EBA. Mislim, da bi morali tudi navesti sankcije v primeru pranja denarja. Lahko pa pride do velike škode, če finančni sistemi niso dovolj zaščiteni pred zlorabami strani teroristov eh, in kriminalnih združb. Zato moramo prilagoditi tudi naš evropski okvir. Posebej v času krize moramo zagotoviti, da kazniva dejanja ne bodo še poslabšala našega položaja in še bolj ogrozila evropske solidarnosti in popolnega gospodarskega okrevanja. naj se še enkrat zahvalim soporočevalcu gospodu kirkhopu za njegovo dobro delo in se že veselim nadaljnjega sodelovanja pri pripravi predlogov sprememb naslednjih tednih. hvala. Hvala, gospa Kleva. Zdaj pa še gospod Kirkhope. Hvala predsedujoča, bom poskusil se ne ponavljati. Moja kolegica je povedala že veliko dobrega in naj še sam povem, da sva res dobro sodelovala. Ampak naj še navedem par točk, ki zadevajo odbor Libe. Z mojega stališča naj povem, da sem v svoji karieri prispeval pri oblikovanju številne zakonodaje. Govorili smo o pranju denarja, eh, korupciji in tako naprej. Že prej kot minister Združenega kraljestva sem se ukvarjal s tem, pa zdaj tudi v Evropskem parlamentu. Že nekaj let tako potrošniki kot podjetja imajo težave pri izvajanju zakonodaje. V prejšnjih pripombah sem povedal, da bi morali ugotoviti ustrezno in učinkovito pot naprej pri boju proti pranju denarja in ne ustvarjati nepotrebnih bremen za vse. Močno podpiram pristop, ki je osnovan na tveganjih, tako da podpiram komisijo in pripombe gospe Sargentini prej. Torej, pristop, ki temeli na tveganjih in se osredotoča na vsak sektor. Povdarjam, vsak sektor se obstaja kar nekaj sektorjev, eh, v katerih so tveganja nizka in mislim, da moramo tudi to možnost dopustiti v naših predlogih. Pozdravljam možnost, da sem oziroma da smo del trdnega, zanesljivega odziva, ko gre za milijarde evrov Eh, ki jih pravzaprav morajo pokriti evropski davkoplačevalci. Moramo biti eh, previdni in smotrni. Pranje denarja je ena izmed najhujših eh, kaznivih dejanj, kriminalističnih dejavnosti. Govorimo pa tudi o terorizmu, nekaterih drugih oblikah kriminala in trgovini z orožjem. če eh, kriminalnim združbam želimo preprečiti delovanje je najbolje da jim zapremo dotok denarja. Če ne bodo imeli na voljo sredstev, tudi ne bodo imeli tako širokega prostora za delovanje. Ampak to moramo spodbuditi tudi eh, pri naših partnerjih po svetu, naprimer v trgovinskih sporazumih če bodo še naprej investirali v Evropo in v naš enotni trg ter tako doprispevali, da se razvijamo. Moramo imeti na voljo ustrezna orodja, da se borimo proti finančnemu eh, kriminalu. Ne bom se spuščal v vprašanje kibernetske kriminalitete, ampak gotovo se vsi zavedamo, kakšne ogromne stroške ta povzroča in ti stroški še rastejo. Teroristične in kriminalne združbe ne upoštevajo mednarodnih meja in moramo se osredotočiti tudi na režime za boj proti takšnim kriminalnim združbam. Vendar pa se potem vprašam, zakaj to pogosto ne deluje in kako še bolj okrepiti naše stališče. Bojim se, eh, če bomo to uredbo in eh, direktivo uskladili z mednarodnimi standardi FATF, lahko marsikaj tvegamo. Seveda, moramo eh, v ohraniti člen 4 eh, načela za poročanje oziroma obveznosti za poročanje v členu 6 obveznosti izvajalcev plačilnih storitev v členu 8 in sodelovanje z drugimi partnerji v členu 22. Moramo biti uravnoteženi, ne želimo povzročati dodatnih in nepotrebnih stroškov industriji, podjetjem ali posameznikom uredba ne bo uspešna, če bo tako, kot sem že povdaril. Varstvo podatkov v členu 16 je že vključeno v poročilu. Moramo imeti nekaj eh, obveznosti tudi na tem področju, vse gre za občutljive podatke. Vendar pa gre za uredbo, s katero želimo prepričiti eh, pranje denarja in financiranje kriminala zato morajo določeni posamezniki še vedno imeti dostop do določenih podatkov. Tako pač mora biti. Vendar pa potrebujemo tudi obveznosti za varstvo podatkov. Moramo pa tudi upoštevati, da morda nekatera podjetja ne bodo zmogla izpolnjevati določenih zahtev zaradi velikih stroškov ali tudi človeškega kapitala. Sem pa prepričan, da bomo dosegli ustrezen in dober napredek, ki bo smiselen in v katerem ne bomo ponavljali napak iz preteklosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Kirkov. Dajem besedo poročevalcu v senci z odbora Ekon za skupino Evropske ljudske stranke in on je celo prisoten. E, v mojem narodovem jeziku. Najlepša hvala, gospa predsednica. Dovolite mi, da spregovorim v materinščini, tako da vas prosim, da si nadanete slušalke. Načeloma ne vidim težav v predlaganih zakonodajnih aktih komisije. Zdi pa se mi, da bi morali imeti enotne postopke, naprimer vsaj na ravni uredbe. To pa zaradi tega, ker je pranje denarja v enotnem gospodarskem prostoru, kot ga imamo, ima svoje posebne značilnosti. Zato moramo imeti enotne postopke. Tako menim. V namene preprečevanja sicer razumem, da so nekateri živčni, ko govorimo o shranjevanju informacij, vendar pa včasih konec, cilj vendarle upravičuje sredstva. Danes svet hitro napreduje. Moderne tehnologije so vedno bolj izpopolnjene in nam pomagajo, pomagajo nam pa tudi kriminalnim združbam. Vendar zamenim, da lahko te moderne tehnologije uporabimo, da bolje eh, sledimo člane kriminalnih združb. Bi pa spregovoril o posameznih predlogih sprememb pri osnutku. Prvič. Mislim, da moramo biti dosledni. Ta uredba mora biti skladna z drugimi zakonodajnimi dokumenti, s katerimi se tudi ukvarjamo v parlamentu, naprimer direktiva o plačilnih storitvah. Poleg tehničnih vidikov mislim, da moramo jasno opredeliti, kaj je financial transfer. Prenos finančnih sredstev. V uredbi je ta transfer opredeljen kot transakcija od plačnika do prejemnika. Pa še eno vprašanje, ki bi se ga dodaknil. Enotno evropsko plačilno območje nam močno olajšuje življenje, ko gre za sledljivost, ampak morda bi razširili področje uporabe tudi na poenostavljene informacije. Malce dvomim o členu 5 ena Morda se bomo znašli v situaciji, ko bo za banke težje spremljati transakcije, sumljive transakcije, eh, za katere se zdi, da gre za pranje denarja. To bi se lahko izkazalo za težavno. Po eni strani je to, kar smo mi predlagali, način, s katerim bodo transakcije denarja znotraj EU lažje, vendar pa je tudi izpostavljenost pranju denarja veliko večja. Morda bi morali v člen 4.1 in 4.2 uvesti določene spremembe in to uh, dopolniti z informacijami o imenu oziroma drugimi podatki osebe, ki izvede transakcijo oziroma prenos sredstev. Pogovarjal sem se z bankiri in lahko rečem, da potrebujemo še več takšnih razprav. Zdaj smo uvedli nekatere razlike in s temi razlikami bomo bankam otežili delovanje. Ne vem, ali bi smeli vse transakcije metati v isti koš, tudi tiste, naprimer, ki so niže od 1000 evrov. Ne vem tudi, ali ni eh, definicija posrednikov preširoka. Od njih zahtevamo, da preverijo avtentičnost informacij, Eh, ki so dane ob eh, bančni transakciji. To je veliko breme, saj eh, nimajo enakih informacij kot plačnik, nimajo enakih informacij kot tisti, ki naroča prenos sredstev. Kar pa se tiče sankcij, naj povem naslednje. Najvišji znesek sankcije bi smel znašati 10 odstotkov letnega prometa. Pri sistemu sankcije najpomembnejša so razmernost. 10 odstotkov letnega prometa je znesek, ki bi morda povzročil zlom manjših bank. Mislim, da moramo dvakrat premisliti, preden uvedemo takšen prak. Ta prag bi moral biti sorazmeren. 10 odstotkov se meni sliši zelo drastično. Dobro, hvala. Poročevalec v senci zalive, gospod Melov, eh, je odsoten. Gospa Boskot je tudi že morala oditi. Poročevalke v senci skupine, eh, skupine Alde tudi ne vidim. Golf Turkey, ja. Jaz pa vidim gospoda Gigolda, ki bi lahko govoril v imenu ekonomskega in monetarnega odbora in nadomeča gospoda Tavaresa. Podali bomo nekaj predlogov sprememb. Načeloma podpiramo splošno stališče poročila gospe Kekuš in gospoda Kirkhopa. Aha, tam leste. Podpiramo bistvo poročila, povdarili pa bi naslednje. Glede področja uporabe in eh, identifikatorjev moramo zagotoviti, da, tako kot, da upoštevamo tako plačnika kot prejemnika na enak način in zagotoviti moramo, da identiteta ne bo skrita za korporativnimi strukturami. Podali bomo tudi vrsto dodatnih predlogov sprememb, eh, ampak kar se tiče časovnice, eh, že malce prehitevamo, tako da boste podatke prejeli kasneje. Pa s Argentini. Hvala. Predsednica čestitala bi obema poročevalcema in še posebej bi se zahvalila gospodu Kirkhopu za zelo podrobno um, uporabo formulacij pri varstvu podatkov. Podatkov ne smemo uporabljati v komercialne namene, naprimer. Vse skupaj bom podrobno pregledala in poskušala najti možnosti še izboljšati to, kar počnete posebej glede organa za varstvo podatkov, da bodo formulacije res ustreza. Nekaj sem že jih predlagala v svojem dokumentu, ampak res se vam zelo zahvaljujem, da ste upoštevali tudi to področje. Euh, Hvala lepa. Sedaj pa bi bil na vrsti gospod Strejček, vendar ga ni. Tudi gospoda Kluta izguje, ne vidim niti drugih. Komisija nam je rekla, da se ne namerava oglasiti. E, moram pa vprašati, ali je še kdo od kolegov voljan spregovoriti. Ni videti. Torej, potem smo pa že pri eh, roku za uložitev predlogov sprememb, eh, namreč pri odborih se bo glasovalo še v tem sklicu, jasno. In kot vidimo, so poročevalci zelo temeljito obdelali to temo. dovolite mi naj vas spomnim, da so nekateri že oddali predloge spremembo v juliju, potem nekateri so bili že preklicani zaradi spremembu postopku, tako da prosim tiste, ki nameravajo predložiti spremembe, da jih morajo uložiti na novo in to do 16. decembra opovdne. Upam, da ste vsi to razumeli.

dear colleague, let's continue. Dragi kolegi in kolegice, pa nadaljujemo. Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji 2012, zadnja točka na našem dnevnem redu danes. Poročevalec eh, Louis Michel. Gospod Michel je predstavil osnutek poročila 3. oktobra, razpravo smo imeli 5. novembra, oziroma javno predstavitev. Sodelovali so predstavniki eh, institucij Evropske unije, Svet Evrope in Sveta Evrope in civilne družbe. Prejeli smo 371 predlogov sprememb, zdaj pa bomo prisluhnili poročevalcu gospodu Mišelu. Izvolite. Prisrčna hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se zahvalil kolegicam in kolegom za vse prispevke k temu poročilu v obliki predlogov sprememb. 371 predlogov sprememb smo prejeli, kot ste slišali, in to govori o pomembnosti tega poročila. In tu gre seveda tudi za varstvo temeljnih pravic v Evropski uniji. Če eh, dobro, da smo eh, prejeli v zadnjem trenutku, eh, oziroma da bomo prejeli šele v zadnjem trenutku prevode vseh predlogov spremem, zaenkrat jih imamo samo v angleščini, kot rečeno, sem se že začel ukvarjati eh, s predlogi, kako vključiti predloge sprememb v poročilo. Naj vam povem, da vsem poročalcem eh, v senci eh, nalagam skoraj vsakemu po 70 predlogov spremembe v preučitev. Jasno je, da so tudi podana merila za omejitev dolžine parlamentarnih besedil. Torej, moji so poročevalci, poročevalci v senci so mi že povedali, da eh, skupina SD, zeleni in guje eh, so mi že povedali svoje mnenje, drugi pa še ne. Eh, potem ga tukaj še za pravice oseb iz skupnosti LGBT in tu imamo že um, prijavo za predloge spremembe od strani Alde, ki se jim tudi zahvaljujem. Upam pa, da me boste podprli v mojih predlogih in v vsakem primeru bomo končno morali doseči tudi kompromis. Eh, Podmembno bo tudi mnenje odbora za socialne zadeve in za poslovanje. Eh, tu gre tudi za vprašanje, enakosti žensk in njihovega vključevanja na trg dela, tudi v povezavi s pravicami otrok, ker gre tako ali tako za splošno načelo enakosti vseh, ne glede na spol. V določenih primerjih smo imeli predloge sprememb, ki niso problematične, jih lahko kar a priori podpremo, po mojem mnenju. Tukaj predvsem za predloge uh, eh, za z manjšinami, rasizmom, ksenofobijo, homofobijo uh, in tam, kjer je možno, bom uh, zelo hitro že predlagal kompromise, da bi lahko pospešili sprejetje tega predloga. Uh, bo pa po mojem mnenju zelo težko zadovoljiti vse. To poročilo izhaja iz eh, poročila gospoda Barosa in gospe Redingove, ki sta zahtevala natančnejše poročilo o temeljnih pravicah v Evropski uniji. Gre za to, da je treba vzpostaviti nek neutralni, objektivni, nepolitizirani eh, Torej, nov mehanizem v primerjavi s tem, kar imamo danes, s tem bi lahko zagotovili, da eh, bo Evropska unija dosledno sprejemala svoje odločitve, ne da bi s tem podvajala eh, neka pravila, ki jih nalaga svojim državam članicam. E, potem imamo tu še mnenja e, nekaterih poslank in poslancev iz skupine ELS, ki predlagajo e, izbris določenih delov mojega poročila in tudi to me je zelo presenetilo. Glede na State of the Union, torej stanje Evropske unije, nagovor gospoda Barossa iz septembra letos in gospe Reding lahko rečem, da tukaj citiram. Ta del besedila, ki ga hočejo izbrisati, ampak tu gre vendar za navedbo dejstev, ne vem, zakaj bi to brisali. Uh, gre za zadeve, ki izhajajo iz nagovora oziroma sporočila komisije in gre za besede eh, gospoda Barosa in Redingove, tako da me prav preseneča, da ravno njihovi kolegi iz ELS zahtevajo izbrisanje njunih besed. Eh, potem sta tu še odstavka 4 in 5 eh, in 6 sedem, eh, osem, devet eh, in tukaj tudi za pravice do protestiranja, do demonstracij, potem so tu še zadeve v zvezi z LGBT, z begunci, eh, o rasizmu in ksenofobiji, o preglednosti, svobodi gibanja, pravosodju, in o skorbordu. Semaforu. Skratka, to so poglavitne teme predlogov sprememb. Ne vem pa, kako bi dosegel kompromisu v tako uh, velikem številu povsem nasprotujočih uh, eh, mnen. Eh, vsekakor je treba o teh zadevah eh, tehno razmisliti, ampak zdi se mi, da v določenih spornih odstavkih ne bo možno doseči kompromisa, temveč bo morala ena ali druga stran močno popustiti. Sam nisem proti temu, da vsi poskušamo popustiti, ampak v določenih primerjih se mi zdijo zadeve zelo težke, čeprav kot rečeno se bom potrudil po najboljših močeh za kompromis. E, nimam pa nič proti večini predlogov, e, ki sem jih prejel tudi od drugih članov ELS, pa tudi od GUE, SD in tako naprej. Tako da zaenkrat se vam lahko samo zahvalim za sodelovanje, gospa predsedujoča. Hvala. Hvala. Dva imam na seznamu. Gospa Jaruka je prva. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Čestitala bi vam za vaše delo, ki je bilo kar težavno. Opazila sem, da je prišlo do večje pomembnosti vprašanj, o katerih je parlament že razpravljal v prejšnjih letih na področju temeljnih pravic. Vi pa ste uspeli pokazati, da se pojavljajo različne tendence. Če spregovorimo o sedmem odstavku pri vas, mislim, da je zelo pomembno, da eh, bo dialog med institucijami in delo bolj učinkovito zaradi državljanov. V zadnjih nekaj mesecih sem spremljala delo parlamenta in dokumente komisije, ki temeljijo na študijah, ki so jih naročile različne agencije. V luči prihajajočih volitev naj povem, da so bile temeljne pravice nekako ugrabljene eh, strani eh, različnih skupin, akademikov in nekaterih drugih. Zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da vaše poročilo kaže eh, nediskriminatoren pristop, ki ni tako močno politično obarvan. Zato menim, da je bilo delo Evropskega parlamenta na teh dosejih letos zelo pomembno. Zdaj bomo kmalo soočeni z volitvami in zelo pomembno je, da ne razočaramo naših voljivcev, ko gre za temeljne pravice v okolju, kot ga imamo v gospodarski krizi. Zelo sem vesela, da ste posvetili celoten odstavek tistim, ki živijo v izredni revščini v Evropi in tisti, ki se soočajo z dnevno diskriminacijo v svojem okolju. Ne samo Romi, temveč tudi ljudje, ki živijo v situacijah, ki so situaciji Romov zelo podobne. Vesela sem tudi, kljub temu, da nam pod, eh, obseg poročila ne dovoljuje uporabe ekonomskih oziroma gospodarskih argumentov, vesela pa sem, da ste izpostavili, da potrebujemo konkretnejše ukrepe strani držav članic, pa tudi komisije. S tem se nam odprli majhna vrata v vašem poročilu in tako bomo zagotovili, da se tista sredstva, ki se zdaj uporabljajo in da zagotovimo, da bodo sredstva še naprej prihajala, da se uporabijo za področja, ki so še najbolj prizadeta zaradi hude revščine. Moramo zagotoviti, da se bodo ta sredstva uporabila na najbolj primeren način, s čimer bomo vključili tiste revne posameznike, ki so v središču razvojnega programa EU. Zelo pomembno je, da ta pojav povežete z dejstvom, da so rasizem, antisemitizem, homofobija in ksenofobija ter občutek sovraštva proti priseljencem pomembni, pomembna vprašanja, ki jih moramo nasloviti v številnih vidikih. Po mojem mnenju je tudi zelo pomembno, da izvajamo pritisk na komisijo, pa tudi svet in s tem zagotovimo solidarnost ter temeljne pravice, ki bi morale biti ustrezno opredeljene in upoštevane tudi pri gospodarskih in političnih pogovorih. Lahko vas samo prem pri delih kjer govorite o prepovedi segregacije oziroma ločevanja romskih otrok v šolah. Moramo zagotoviti, da bo komisija razumela, kako pomembno je prihajajoče poročilo v zadnjih devetih letih, kolikor kažejo študije in kakor kaže tudi realnost, ne samo v vzhodni Evropi, temveč tudi v drugih državah, se segregacija romskih otrok v šolah ni prav nič izboljšala. Zato menim, da je izjemnega pomena povdariti, kaj pričakujemo od komisije. Hvala. Hvala lepa, gospa. Ja, roka. Gospod Krkhop bo moral zelo k malu oditi, so me obvestili, tako da mu kar predajem besedo. Izvolite. Did. Najlepša hvala, predsedujoča. To, kar moram povedati, ni zelo pozitivno, se opravičujem že vnaprej, ampak gospod Mišel bo verjetno vedel, kaj menim. Njegovo mnenje je kar jasno. Tudi nisem nehvaležen. To besedilo smo najprej dobili v angleščini in zato sem izjemno hvaležen, saj sem si ga lahko do dobra prebral. Žal pa mi je, da imam negativno stališče do poročila. Že večkrat sem povedal, da je zelo težavno vse skupaj. Evropski parlament je nekakšen sodnik uh, in. Eh, pa tudi porota. Kot skupina še nismo podali predlogov sprememb. Ampak ne zato, ker bi menili, da je poročilo popolno. Prav nasprotno se bojim. Pre, razmišljamo o predložitvi predloga spremembe, s katerim bi zavrnili celotno poročilo, ampak obvestili so nas, da to ni možno. Nekateri vidiki v poročilu me še posebej motijo. Posebej recimo predlog spremembe 189, da bi vzpostavili uh, nov kopenhagenski mehanizem, potem tudi eh, predlog spremembe 139, tudi ta me zelo moti. Tu kažemo neupoštevanje subsidijarnosti. To se mi zdi zelo težavno in tudi nisem prepričan, ali je pravno izvedljivo. 2.3.3. Mislim, da se Evropski parlament nima pravice umešavati v odločitve posameznih držav članic. E, eh, naprimer, pri uh, kaznovanju državljanov, ki se poskušajo mm, izogibati izpolnjevanju civilne dožnosti. Zdi se mi, da je to poročilo nekakšna božična jelka, pod katero smo nametali vse različne pomisleke, ki jih uh, različni poslanci imamo in težave, s katerimi se soočamo v Evropski uniji. Vsa vprašanja, ta vprašanja zadevajo naprimer um, položaj na Cipru, v Turčiji, uh, spolne in reproduktivne pravice in tako naprej. Za vse to se mi zdi v tem poročilu ni prostora. Ustrežno bi se mi zdelo, da bi na ta način uporabili poročilo na lastno pobudo. Moramo razpravljati o pravicah, vendar način, na katerega je bilo uporabljeno to poročilo in uh, koliko in kakšni predlogi sprem so bili predloženi. Moram žal povedati, zelo se opravičujem, predsedujoča, opravičujem se tudi gospodu Mišelu, ki je res mojster pri pripravi poročil, ampak tokrat mu moram povedati, da tega poročila žal ne bo mogel podpreti. Hvala, gospod Hrhod, gospod Danuta. Ja, upam, da mi bo prisluhnil tudi gospod Kirkhope. Seveda spoštujemo pravico do mnenja drugih, ampak če želite biti konsekutivni, ne morete kar zaureči vseh poročil. In ne moremo ne upoštevati tudi drugih držav. O številnih zadevah bomo glasovali tudi v Štrasburgu. Ampak, če želimo naučiti ostali svet, kako se obnašati na področju temeljnih pravic, moramo biti najprej sami popolni. Ampak, kar se tiče subsidijarnosti, o kateri ste govorili, ta nas je privedla v situacijo, ko nismo čisto popolni. In to moramo tudi priznati. Naša skupina je že poslala pismo predsedniku Evropskega parlamenta že večkrat eh, in zaprosila za poročila po posameznih državah o stanju temeljnih pravic v Evropski uniji. Zelo sem zadovoljna, da je ta pristop končno prejel ustrezno podporo tudi drugih političnih skupin ne samo IKR. Tudi mi smo predložili nekaj predlogov spremem. Govori v, govorim v imenu poročevalca v Senci, ki danes žal ni mogel priti. Ulrike Rutervares in sama smo predložili predloge sprememb v zvezi s poročilom gospoda Mišela besedilo cenimo in smo zanj zelo hvaležni. Hvala gospodu Mišelu, ker ga je pripravil. Obžalujemo pa, da nimamo tudi kompromisnih predlogov, o katerih bi lahko razpravljali. Kljub temu pa upamo, da bomo z to vrstnim delom uspešno nadaljevali. Omenila bom samo, katere predloge slovensmo predstavili. Za člen 3 tudi mi menimo, da obstaja potreba, če želimo polno izkoristiti potencial pogodb, da se priključimo Evropski konvenciji in tako naprej. Še vedno pa bi želeli dodati eh, to idejo, da bi pripravili preglednice za vsako državo posebej. To je naš predlog spremembe za nov odstavek. Nova točka pri odstavku 3. Predlog gospe Lunaček in gospoda Varensa ter da bi izdali priporočila za posamezno državo posebej. Svet bi tudi lahko podporil ali spremenil ta priporočila kot tudi predlog komisije v zvezi s temeljnimi pravicami do naslednjega zasedanja vrha. Toliko o teh predlogih sprememb. Pa še ena točka pri odstavku 3. Predlagamo, da bi dodali naslednje mehanizem za pregled e, vrstnikov o razmerah v posamezni državi. Razlagamo tudi, kako bi to delovalo. odstavek 4 govori o novem mehanizmu, ki je predlagan v prejšnjem odstavku. In sicer človekove in temeljne pravice, o katerih govorimo v členu dve pogodbe, pa tudi v listini o temeljnih pravicah. Tu bi želeli dodati nekaj. Zamisli, kako bi ta mehanizem deloval. Naprimer, da bi uporabil horizontalni pristop, s katerim bi se ukvarjala komisija, ter bi bil prioriteta. Koordiniran bi bil na najvišji politični ravni in vključeval tudi zadevne službe komisije ter upošteval sektorsko politiko, dokler se ne doseže popolna skladnost členom 2. Prav tako bi dodali stavek v točko F. V kateri bi zapisali, da predsedstvo zamrzne postopek in v tem času bi komisija imela tehnične sestanke eh, s službami komisije pa tudi državami članicami. dokler ne bi bila dosežena popolna skladnost členom 2. Poslali smo tudi nekaj predlogov sprememb o spremljanju učinkovitega izvajanja nadzora. Predlagamo nov odstavek 6a. Pa tudi nov odstavek 15a ki bi govoril o mladih, ki jih sodno, so v postopku sodnega pregona in so v zaporu ter so podvrženi vojaški oziroma služenju vojaškega roka. Podobne predloge smo že poslali, vendar še vedno imamo enako težavo. To moramo omeniti. Pa tudi še ena zelo stara težava. V Latviji, moji državi, pa tudi Estoniji se s tem pogosto soočamo, zato ponavljamo predlog, ki se je pojavil že v prejšnjem poročilu. Torej, eh, osebe brez statusa in državljani tretjih držav bi morali imeti pravico glasovanja, ko gre za evropske zadeve. Tu bi bil nov odstavek 22a. In potem tudi nov odstavek 24, v katerem predlagamo pravico dostopa do pravosodja. Besedilo smo vam posredovali. Upamo na nadaljnje sodelovanje in to, da bodo naši predlogi izvedeni ter vključeni v kompromisne predloge sprememb oziroma jih boste obravnavali posebej še enkrat. Veliko sreče gospodu Mišelu. Hvala. Thank, thank really Hvala lepa. Res je žal, da je moral gospod Kirkhov poditi moram pa povedati svoje mnenje in to vas ne bo presenetilo, je povsem drugačno od njegovega. Sem pa pripričan, da bomo imeli možnost razprave še o predlogih kompromisnih sprememb in veliko krat smo se že pogovarjali o tem, da mi v Evropski uniji in institucijah zelo dobro vladamo naša finančna pravila in njihovo zaščito, veliko šipkejši pa smo, kadar gre za temeljne vrednote. Kar je najpomembnejše po mojem mnenju, je tisto, da moramo nadaljevati s prizadevanji, ki izhajajo že iz dosedanjih poročil, in pripadajočih sporočil. Še zlasti tam, kjer imamo priporočila za razvoj ustreznih metod in načinov za zaščito temeljnih vrednot, temeljnih pravic, eh, ki smo jim zavezani, vidimo, da se leta na različne načine kršijo in eh, vedno več je takih pojavov in mislim, da gre za zelo nujno potrebno eh, poročilo in eh, Louis Michel poskuša izkoristiti to priložnost eh, in preučiti, kaj lahko storimo v okviru pogodb, ki jih imamo in kakšne spremembe pogodbi bile morda potrebne v prihodnje v zvezi s tem, ker to je treba potem že začeti pripravljati. Seveda to ni naša sedanja realnost in ostaja še veliko odprtih vidikov, ampak eh, to je eden od najpomembnejših vidikov tega poročila in res zelo upam, da bomo uspeli pridobiti veliko večino v tem smislu lahko rečem, da se sejem z večino eh, predlogov spremem, ki se nanašajo tako na položaj Romov kot na rastočo ksenofobijo, rasizem in druge negativne pojave. Mi pa moramo podati v javnost poglavitno sporočilo v javnost in upam, da bomo imeli močno podporo pri tem. Hvala, gospa Veržja. Excuse-moi. Euh, euh, et excusez également mon, mon retard, ce qui m'a empêché d'être. Hvala lepa se opravičujem, ker sem prišla pozneje in nisem slišala poročevalca. Lahko pa se mu zahvalim za to, kako je pripravil to uh, poročilo. Tudi poročevalci v senci so pomembno prispevali k temu delu in uh, Zdi se mi, da imamo že na začetku osnovno filozofsko uh, nasprotje, ki se postavlja samo po sebi. Namreč logika Lizbonske uh, pogodbe, ki se bi, kot veste, nekoč eh, nasprotovala, ampak kaj čemo, zdaj je tako, kot je. In, uh, za listino človekovih pravic oziroma temeljnih pravic. Zdaj, ali se strinjamo eh, s to osnovno idejo temeljnih pravic in se trudimo in si prizadevamo, da bi s tem napredovali in mislim, da se s tem ukvarjamo pri tem odboru že od samih začetkov, kar je narava našega dela. Tudi gospa Gal je povedala nekaj uh, podobnega ali pa dejansko poskušamo doseči kompromis med obema logikama obeh odborov. In eh, mogoče v tej luči tudi razumem tiste eh, predloge za izbris, ki so jih predložile določene politične skupine. Mislim, da moramo poskrbeti, da bi v največji meri uh, Eh, obdržali temeljna načela univerzalne deklaracije o človekovih pravicah in v tem smislu vidim naše nadaljne delo. Morda je treba eh, povedati potem nekoliko jasne, da nekateri niso več pristaši te logike in uh, Vsekakor se je treba z nekaterimi temami še dodatno ukvarjati, še posebej tam, kjer imamo še odprt notranji dialog in tu sem tudi poskušala predložiti nekaj predlogov sprememb, eh, še zlasti tam, kjer je za boj proti ksenofobiji in rasizmu ter vsem oblikam razlikovanja, za katere ne bi radi videli, da se nam spet pojavijo. Eh, prav tako pa bom tudi ustrajala na vprašanju eh, Evropske konvencije o človekovih pravicah, ker je videti kot, da je to neka zadeva, ki ni tako zelo pomembna, da lahko to prepustimo naslednjemu sklicu, saj smo tako ali tako že pri koncu in eh, v vsakem primeru se mi zdi, da je to nekaj, da je naravnost nenavadno, da Evropska unija ne more v celoti pristopiti k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in to spet zaradi nekih ideoloških razlik. In mislim, da s tem tudi kvarimo podobo Evropske unije v svetu. Eh, tudi zdi se mi predvsej neprijetno, Eh, ravno v četrtek popovdne ponavadi obravnavati neke primere kršitev človekovih pravic na robu eh, ne vem katerih eh, dežel, medtem ko pri nas tudi ne spoštujemo osnovnih načel. Da, gospod Mišel, hvala lepa, predsedujoča. Rad bi se odzval v zvezi z negativnimi mnenji na moje poročilo in to je imela predgovornica prav, po moje gre tudi za razliko v filozofskem pristopu. In eh, ne moremo po eni strani govoriti o tem, da so določene države podpisnice eh, konvencije, ki velja, je v veljavi, potem pa govorimo o človekovih pravicah, s katerimi se spopadamo v vsaki državi posebej potem pa slišimo tudi to, kar je rekla gospa Ždanoka, da se kar naprej sklicujemo na pravice subsidijarnosti, na načelo subsidijarnosti. No, ampak če je načelo subsidijarnosti neke vrste izhod v sili, ki vsem omogoča, da se znebijo odgovornosti, da ne stremijo koherentnosti, da se preprosto ne držijo pravil, ki bi jih morali spoštovati, potem to preprosto ne gre več tako. In potem je treba raziskati in pogledati, kaj počejo vse vlade na nacionalni ravni, čeprav je tudi njihova pristojnost omejena. V vsakem primeru, hvala lepa za vaš prispevek, eh, ki seveda nadgrajuje prejšnja poročila na temo temeljnih pravic, to je eh, tudi eh, povezano s prizadevanji komisije in če ne bomo govorili o teh pravicah kot o referenčnih pravicah, potem ne vem, kam pridemo. Ne vem, kako lahko istočasno uh, govorimo uh, o tem, da smo zavezani e, s temeljnimi pravicami v skladu z listino, po drugi strani pa v praksi ne storimo ničesar, da bi to obveljalo. To se pravi, da taka listina ne služi ničemor, da je mrtva črka na papirju, nima ne pravnih, ne drugih posledic in se v praksi ne izvaja in sam res ne vem, zakaj jo sploh imamo, ali je bila to zgolj neka oportunistična igrica nekaterih. Ker V čem je potem pomen vsega tega, če podpis take listine ne pomeni, da jo je treba tudi upoštevati, da je treba vzpostaviti sistem in če smo res tam, potem je treba preveriti, ali te vrednote zares spoštujemo. In če govorimo o institucionalnosti našega dela, potem se res lahko vprašamo, čemu je vse skupaj namenjeno. Ne moremo pa na ta način nekako kar prepovedati način dela, ki ga poznamo in pomen naše institucije. Ali je zdaj tukaj nekaj, česar nisem prav razumel, ali kaj drugega, ampak res ne razumem, če mi nekdo reče, eh, tu nekje v, v vašem poročilu v bistvu pomeni politizacijo, razprave. Ampak ne vem, jaz mislim, da je ravno obratno, žal mi je, če moram to reči, ker eh, stalno uporabljanje načela subsidijarnosti je tisto, kar politizira čezmerno, to bo morda koga šokiralo, ampak po moje vulgarno politizira to razpravo. In eh, moram reči takole, eh, smo ljudje, ki spoštujejo listino temeljnih pravic. Saj vendar nismo nevedneži in budale. Če smo rekli, da nekaj spoštujemo, potem vemo, kaj ta pojem pomeni. In Zato se postavljajo številne vprašanja, podobno kot je rekla gospa Verža, v številnih eh, evropskih državah se dogajajo neverjetne zadeve in sam se zelo vključujem vse te dejavnosti, tudi na mednarodni eh, ravni. Moram reči, da sem veliko krat postavljen zelo neroden eh, položaj, ko mi rečejo partneri, poslušajte, kakšno moralno kredibilnost pa sploh imate, če še huje počete vi doma. In zdaj se moramo vprašati, kaj je sploh uloga teh naših institucij. Sam se sicer lahko potrudim za doseganje nekega normalnega kompromisa, ampak samo do te normalne meje, ker sicer so določene zadeve povsem nespremljive. In če bomo uh, še naprej uh, zadeve zaostrovali, potem uh, ne vem, potem priznajmo, da imamo neko radikalno večino, ki bo zadeve v celoti spremenila. E, sem pa vedno pristaš odkrite izmenjave mnenj in zato cenim e, vaše prispevke v tem smislu. Res je, gospod, prav ste imeli, ko ste rekli, e, da tudi revščina in poseganje v življenjske pogoje ljudi, kar se danes dogaja v Evropi, pomenijo poseganje v temeljne pravice se strinjam, ampak kot rečeno, lahko se trudimo za kompromis, ne pa, da ne moramo sprejeti nečastnih kompromisov. Sam se ne bom izogibal težavnim vprašanjem in res nočem po nepotrebnem zaostrovati zadev, ampak če vidim vsebino teh predlogov sprememb, ki se dotikajo bistva same srčike človekovih pravic in listine temeljnih pravic, potem oprostite, drage kolegice in kolegi, tisti, ki so to predlagali, ne vem, očitno namenoma nočejo doseči kompromisa in hočejo samo nadaljevati s svojimi oportunističnimi igricami, ki nimajo ničesar opraviti z bistveno vsebino listine temeljnih pravic in se pač trudijo samo za svoj eh, politični stolček, na katerem bodo udobno še naprej. To vse skupaj je nesmiselno, ker potem je nesmiselno delovanje vseh nas, ki sedimo tukaj. In naj vas spomnim, države so to podpisale, države so sprejele te listine in obnašamo se posebno drugače, kakšna naj bo potem eh, podoba Evrope v svetu, ja lahko rečem, da je naravnost katastrofalna in temu se ne smemo čuditi, to pelje že v farso. Thank you, uh... Hvala, gospod Mišel. Preden zaključimo z današnjim popodanskim zasedanjem, moram povedati, da bo glasovanje potekalo na sestanku odbora Libe 16. in 17. decembra. Naslednji sestanek bo v obliki poizvedbenega sestanka 2. decembra od In želim vam lep večer.